pripomb pred sprejetjem zapisnika bodo ti novi člani sprejeti. Naslednje zasedanje je v četrtek 22. oktobra od 9. do 1. in od 3. do 5. popovdne. Dnevni red je objavljen v dnevnem redu za zasedanje na spletni strani parlamenta. Najlepša hvala.